vprašanje zaosti odgovor z razpravo z naslovom Avtonomna vožnja. Kot prvi besedo dobi v svojstvu avtorja, gospod Ismail Ertuk, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Najprej menim, da smo to temo upravičeno dali na dnevni red, kajti gre za pomembno tematiko tudi za prihodnost Evropske unije, kar zadeva tehnični razvoj. Avtomobilski sektor, kolegice in kolegi, v tem trenutku doživlja zelo hiter razvoj. V zadnjih desetih letih so se razvijali zelo napredni asistenčni sistemi, in uh, industrija zdaj pripravlja naslednji korak v smeri delno avtomatizirane vožnje. Letos bodo na trg prišli že prvi avtomobili z uh, delno avtomatiziranimi sistemi, kot je naprimer samodejno parkiranje, preprečevanje trkov in podobno. Razvoj popolnoma avtonomnih vozil je v polnem razmahu in eh, govore je že o tem, da naj bi leta 2020 prišlo do začetka serijske proizvodnje in uporabe takšnih vozil. V ZDA že nekaj časa potekajo preizkusi na eh, terenu v rednem prometu s takšnimi vozili, torej industrija, kot vidimo, že dosega velikanski napredek. S tem se tudi širi področje avtonomne vožnje, ne le na področje avtomobilizma, ampak eh, tudi logistike kmetijstva in rudarstva. Pri načrtovanju mest, torej pri urbanizmu, pri prostorskem načrtovanju, pri letalskem prometu bo možno unesti elemente avtonomne vožnje. Pomembno je, da se upošteva razvojna fazo avtonomne vožnje in pa tudi možnosti za sprejem takšne nove modalitete v eh, družbi, v Evropski uniji, pa zaenkrat vsaj na vzvrn še ni vidnih nobenih konceptov ali strategij za ravnanje z in uveljavljanje uporabe avtonomnih vozil. Imamo pa že celo vrsto temeljnih eh, postopkovnih in varnostno-pravnih vprašanj, ki jih mora komisija nujno rešiti. Ne le zato, da bomo zagotovili. Varn promet v prihodnosti, ampak tudi zato, ker je potrebno zagotoviti naši industriji konkurenčno eh, prednost, še posebej, ko gre za konkurenco z Azijo in ohranjanje delovnih mest ter ustvarjanje novih. Zato se mora komisija resno lotiti naslednjih vprašanj in poiskati trajnostne odgovore. Najprej je to vprašanje odgovornosti, očkodninske odgovornosti. Glede na to, da ne bi avtomatika prevzela temeljno nalogo upravljanja z vozilom, je treba odgovoriti na vprašanje, kdo nosi odgovornost v primeru škode. Se je komisija že ukvarjala s tem vprašanjem, z vprašanjem, kako rešiti vprašanje veljavnih očkodninskih pravil, potem je to tudi vprašanje kibernetske varnosti. Izmenjava podatkov med vozili in pa tudi med vozilom in infrastrukturo mora pri avtonomni vožnji zagotavljati varno in učinkovito vožnjo in tok prometa. Kako torej zagotoviti varno vožnjo in eh, tudi zavarovati sistem pred kibernetskimi napadi. Prav tako me zanima, ali na področju infrastrukture obstajajo odprta vprašanja, ali je avtonomna vozila sploh lahko vključimo v obstoječo prometno infrastrukturo ali pa so morda potrebne določene prilagoditve in pa tudi kakšno ulogo naj države članice in Evropska unija mm, igra pri financiranju. In kar zadeva homologacije, vidim tudi dodatna vprašanja avtonomna vozila namreč zahtevajo posebne posebne testiranja in eh, posebne odobritve in pri obstoječih modelih tehničnih pregledov to ni upoštevano. Ali je torej komisija pripravljena predelati obstoječe predpise na področju UNEC in zanime, poleg tega, kar bodo dopolnili še kolegi v predomu, ali gospa komisija lahko potrdite, da je Evropska komisija že začela razvijati strategijo za avtonomno vožnjo v Evropski uniji, ali se tudi strinjate, da glede na družbeno in gospodarsko pomembnost te tematike, še kako potrebujemo tudi zeleno knjigo o temi avtonomne vožnje. Hvala lepa. Vielen Dank, eh, Herr Hvala lepa, gospod eh, Ertuk. Zdaj pa v imenu Evropske komisije, gospa Marjan Tajsen, izvolite. Um, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, povezano kooperativno in avtomatizirano uh, vožnjo je treba izpostaviti kot nekaj, kar lahko izboljša varnost, učinkovitost, uh, eh, performance v prometnem sektorju. Zagotoviti moramo več sinergij in več eh, sodelovanja na evropski ravni. Deklaracija iz Amsterdama, ki je bila sprejeta danes dopovdan v okviru neformalnega zasedanja sveta za promet, je zelo jasna, kar se tega tiče in to izpostavlja kot predpogoj za oblikovanje evropske strategije za eh, povezano in avtomatizirano vožnjo. Zakaj poteka zasedanje tega sveta danes eh, v Amsterdamu? No, to je razlog, da eh, komisarke eh, Bulčeve danes ni tukaj in eh, morate potrpeti z mano. Komisija je pripravila posvetovanje z državami članicami, javnimi organi in zasebnimi deležniki s pomočjo platforme za to temo. Imamo tudi uh, okroglo mizo na visoki uh, ravni, ker se pogovarjamo s telekomunikacijskimi operaterji in avtomobilsko industrijo komisija prizadeva za uh, skupno uh, evropsko strategijo, ki bo del strategije za energetsko unijo raziskova, uh, raziskave in inovacije. Tehnologija za avtomatizacijo uh, vozil se hitro razvija. Imamo sisteme za pomoč voznikom, s katerimi lahko izboljšamo uh, Eh, varnost v prometu, eh, olajšamo eh, vožnjo do popolnoma avtomatiziranih avtomobilov in vozil, ki bodo na trg vstopila v kratkem oziroma na srednji rok. Zagotoviti je seveda treba ustrezno varnost v prometu prometu. Ne smemo ustvariti novih eh, tveganj. V prvem eh, vprašanju govorite o izzivih avtomatizacije. Najprej bo treba spremeniti predpise, tako da bomo omogočili avtomatizirano vožnjo in zagotovili varnost eh, za vse udeležence v prometu. To zahteva revizijo ne zgolj mednarodnih konvencij o cestnem prometu, naprimer Dunajska konvencija o cestnem prometu, ampak tudi eh, predpise držav članic. Ekonomska komisija za Evropo Združenih narodov že eh, dela na tej temi v mednarodnem okviru. Bistvenega pomena je tudi, da zagotovimo najvišjo možno raven varnosti komunikacij. Zaščititi je treba podatke in poskrbeti za zasebnost v vseh fazah. To je bistvenega pomena, Eh, zato da bo javnost sprejela eh, te pobude. Več pobud je že bilo sprejetih v okviru strategije za digitalni enotni trg. Kar se tiče zasebnosti, imamo eh, novo splošno uredbo o varstvu podatkov. Imeli bomo en zakonodajni akt za varstvo podatkov, ki bo veljal za celotno Evropsko unijo. O varstvu podatkov smo govorili tudi v okviru platforme, ki sem jo omenila v začetku. Na to imamo pobudo eh, GR2030 o avtomatiziranih eh, vozilih, v okviru katere poskušamo ugotoviti, kaj vse se spreminja eh, z nadaljnim razvojem avtomatizacije. Na to gradnja cest, ki bo prav tako deležna sprememb, če želimo maksimizirati pozitivne učinke te tehnologije. To prav tako ocenjuje platforma rezultati pa bodo uh, vključeni tudi v pobudo GIR 2030. Nadgraditi bo treba uh, mobilne telekomunikacijske uh, mreže, o tem je govora v okviru okrogle mize na visoki ravni o povezanem in avtomatiziranem uh, uh, povezanih in avtomatiziranih vozilih. nekatera avtomatizirana vozila že izpolnjujejo določena pravila, kar se tiče uh, emisij, gradnje in tako naprej. Razpravljamo tudi o uh, eh, nadgraditi relevantnih uredb na tem področju. Hvala. Eh, Hvala, gospa komisarka. Zdaj pa bodo spregovorili predstavniki političnih skupin. V imenu skupine ALS e eh, že tradicionalno besedo dobi gospod Polčak. Za dve minuti izvolite. Hvala za besedo. Nažalost je to zadnja točka na našem dnevnem redu za četrtek popovdne, vendar pa se bomo morali na to navaditi. In gotovo je eh, škoda, da skupina Marine Le Pen in drugi skeptiki niso prisotni tukaj, da jih ni zdaj, da jih ni bilo tudi pri prejšnji točki o migracijah. Mm, strinjam se z veliko večino tega, kar je povedal gospod Ertug. Avtomobilska industrija je res na začetku nekega novega obdobja kot eh, je naprimer prehod eh, z letenja z baloni na letenje z avioni. Zdaj se že preverja prva generacija avtonomnih vozil in eh, v naslednjih letih naj bi ta že prišla na ceste. To je res zgodovinski trenutek. Ampak, kot kažejo zadnji podatki, pot naprej ne bo tako lahka. Po zadnjih statistikah iz Kalifornije to je ena od eh, redkih svetovnih držav, ki že omogoča testiranje eh, avtomatiziranih vozil v prometu. No, po teh podatkih, hm, po 15 mesecih eh, testiranja je bilo prijavljenih kar 3000 napak. Pri Mercedesu, na primer, 1050 napak. In samo dve taki vozili eh, sta že operativni v Kaliforniji. To so zelo resna vprašanja, s katerimi se zdaj soočamo. In najprej moramo imeti pred očmi cestno varnost pod določenimi pogoji eh, oziroma v nobenem primeru se ne bomo mogli izogniti nesrečam na cestah tudi z avtomatiziranimi vozili v določeni meri ampak moramo se vprašati, kdo je odgovoren za take napake in za posledice teh napak. Zato povdarjam vprašanje za komisijo, kako naj prilagodimo trenutne pravne okvire eh, za soočanje s to novo situacijo. Komisija je predlagala, da se spremeni konvencija z Dunaja iz leta 1968. Mislim, da smo morali dogovoriti o tem. Hvala. Tako je, pane poslanec. Uh, thank you, Hvala. Zdaj pa v imenu skupine socialistov in eh, demokratov, gospa Jala Sender, za tri minute in pol. Hvala, predsedujoči, hvala za vašo velikodušnost. Avtomobilski sektor uh, eh, vse čas gre naprej, konča se eno obdobje, ko, so, ko smo imeli vozila uh, na benzin, na dizel, uh, zdaj pa bodo roboti vse hitreje nadomeščali eh, človeške eh, voznike. Eh, vendar pa mislim, da vožnja še vedno mm, je povezana z določenimi skrbmi, tudi z določenimi poklicanostmi in tako naprej. Mislim, da se moramo, da moramo biti zelo previdni pri tem. No, pri letalih eh, se je to že zgodilo. Naprimer, tako so avtomatizirana ta vozila, da eh, pilot ni mogel odpreti vrat, eh, ki so se zaprla, torej vstop v letalsko kabino mu je bil zaprt. Mislim, da ne smemo biti preveč optimistični, moramo se več zavedati tudi učinka vsakega novega koraka naprej. E, mislim, da nam to seveda lahko pomaga zmanjšati žrtve na cestah. E, manj bo e, taksistov, voznikov, voznikov tovornjakov, manj mehanikov in tako naprej. Ampak zmanjševale se bodo tudi socialne pravice voznikov, zato moramo na tem področju biti previdni. No, če ne bomo več vozili svojih vozil ali pa jih bomo vozili od zunaj, bo eh, treba si postaviti vprašanje, na kakšen način se bo to zgodilo in s kakšnimi tvegani, ter kakšen bo pravni okvir za to. Eh, poleg tega si moramo zastaviti tudi vprašanje onesnaževanja. Tega še nismo rešili. In mislim, da bi morali več narediti za zmanjšanje onesnaževanja strani cestnega prometa. No, sama bi spomnila še eh, na to, kaj bo z železnicami, ali bomo vse prenesli na ceste. Zanima me tudi, kaj bo s četrtim železniškim svežnem, kjer še nismo uskladili pravil. Pri avtomatiziranih eh, vozilih bomo, upam, da sposobni eh, doseči dogovor in pa vzpostaviti ustrezen pravni okvir. Preden se bomo spet razpršili na vse strani, bo vsak delal po svoje, tako kot smo videli eh, to pri železniškem prometu. Vsi sistemi niso še interoperabilni. In zato podpiram to, kar je rekel tudi gospod Ertuk. Potrebujemo belo knjigo, kjer bodo upoštevani vsi ti vidiki za to, da ne bo spet prišlo do slabega socialnega učinka in eh, nekoherentnosti in neenotnosti socialne pravice in pa gospodarski učinki na javnem in zasebnem področju, eh, vse to moramo natančno izmeriti, preden bomo eh, se česarkoli lotili, preden bomo, naprimer, eh, mirno brali v avtomobilu za volanom, medtem ko bo avto vozil sam. Hvala. Hvala. Zdaj pa besedo dobi E e gospod predsedujoči spoštovane kolegice in kolegi že danes moramo začeti s pripravami na prihodnost kajti vsak dan se soočamo z novostmi za katere naša infrastruktura še ni pripravljena. Avtonomna vožnja je nekaj, kar ni šele v teoretični fazi, ampak gre dejansko že za preizkuse v praksi in za dolgoročno strategijo številnih avtomobilskih koncernov. Na ta način lahko rešimo številne probleme, s katerimi se soočamo danes na področju mobilnosti, ohranjanja okolja, varovanja okolja. Eh, avtonomna vožnja omogoča boljše obvladovanje prometa, zmanjševanje števila nesreč, ki jih povzročajo. Eh, vozniki in kot smo videli prejšnji teden, to pomeni lahko tudi revolucijo na področju transporta blaga. Ampak to seveda zahteva ustrezno oceno vseh potencijalnih učinkov, tudi kar zadeva prihodni trg dela. Menim, da se mora Evropska komisija ukvarjati z vprašanjem teh analiz in tudi uporabiti vse svoje, vse svoje pristojnosti za eh, to področje. Hvala lepa v imenu skupine ALDE besedo dobi gospodita Haranzova. Minuta in pol. Thank you, uh, Madam Commissioner. Hvala, gospa komisarka. Uh, slišali smo, kakšna čudesa lahko prinese avtonomna vožnja. Sama se veselim tega, da bo moj avtomobil uh, povezan s sistemom in da bo vozil sam v prihodnosti. Uh, ampak eh, mi kot eh, zakonodajalci moramo upoštevati tudi vsa vprašanja in dvome, ki se pojavljajo v zvezi s tem. Eh, ne smemo jih prezreti pri oblikovanju zakonodaje. Kako bomo najbolje prilagodili industrijsko politiko, kako bomo zagotovili, da bodo ta vozila varna tako na cestah, kot tudi varna pred kibernetskimi napadi, kako bomo zaščitili pravice potrošnikov, kako bo z izmenjavo informacij, kakšna bo odgovornost te teme so tako kompleksne, da jih ne moremo obravnavati sami. Naša avtomobilska industrija mora biti tudi vključena v pogovore. Eh, morali bomo opredeliti veliko širši harmoniziran pravni okvir in to moramo storiti v partnerstvu z vsemi akteri. Industrija mora tudi proaktivno razmišljati o temah, kot so kibernetska varnost, upravljanje s podatki, zasebnost, novo upravljanje cest, novi poslovni modeli in tako naprej. In potrebujemo avtomobilsko industrijo, ki se bo tega zavedala, ki se bo tudi prilagodila novim razmeram, kajti sicer bodo ne evropska podjetja in tudi ne avtomobilska podjetja začela postavljati standarde. Naša industrija in pa naša avtomobilska industrija bo odvisna od tega, kako bomo izboljševali izkušnje za ljudi. In eh, to izkušnjo moramo narediti bolj varno in bolj prijetno in to kar najhitreje. Hvala. Eh, uh, Hvala v imenu zelenih. Bo spregovorila gospa Karima Deli. Eh, za tri minute. Cher collègue, Dragi kolegi in kolegice, avtomobili so že povezani, tudi neodvisni avtomobili bodo na cestah čez deset let gotovo. In uh, govorimo o avtonomni vožnji. To je prava revolucija in uh, zahteva tudi revolucionarne spremembe. Zdaj govorimo o pravici robotov. Vendar uh, nimamo še zakonodaje, ki pa je nujno potrebna. Kdo bo v primeru nesreče uh, odgovoren, če voznika ne bo več, ali bo to proizvajalec, ali uh, tisti, ki upravlja z, z avtomobilom, ali kdo drug. Uh, zagotoviti je treba, da proizvajalci spoštuje vse norme uh, avtomobilskih šol, avtošol ne bo več. Uh, Nove kodekse bomo imeli na cestah za zagotavljanje cestne varnosti, ampak potrebna je predvsem preglednost, da ne bodo eh, potniki oziroma vozniki eh, talci vseh teh novih sprememb. Eh, danes pri testih emisij vidimo, da noben proizvajalec ne spoštuje evropskih norm. In eh, zato so kaznovani evropski državljani. To vidimo naprimer iz eh, preiskav na nacionalni ravni v Franciji, Belgiji. Eh, ljudje tako govorijo. In sama lahko umirno rečem, da Evropska komisija več čas govori o potrebi po sodelovanju med državami in pa proizvajalci. Mislim, da potrebujemo Evropsko agencijo za homologizacijo in pa tudi glede uh, emisij. Poleg tega bomo to potrebovali tudi glede avtomatizacije. Hm, kako pa bodo sploh eh, ta vozila, uh, vozila kakšno bo gorivo, gotovo ne dizel. Vemo, da dizel povzroča uh, ogromno raka. Vsako leto ljudje umirajo zaradi tega. Zato je treba razmišljati o vozilu, ki bo manj onesnaževalo. Potem, kakšno bo samo vozilo? Ali bom ali bomo s tem tudi eh, povečali konkurenčnost avtomobilskega sektorja, ali bomo s tem se skušali izogniti zastojem v mestih, zakaj, čemu bodo služila ta vozila. Želimo si tudi bolj eh, trajnostne urbane mobilnosti pa še drugi izzivi so, s katerimi se bomo morali soočiti. Kdaj se bodo države odločile eh, sprožiti eh, posvetovanje z mesti, z občinami glede eh, prometa v mestih? Kakšna jamstva bomo imeli, da bo avtonomno vozilo spoštovalo eh, določene omejitve v mestih in tako naprej? In tisti, ki so zdaj zaposleni kot vozniki, kaj bodo delali eh, potem? Mm, eh, vsi se zavedamo, kakšna vojna je potekala med eh, vozniki taksijev in pa vozniki pri Uberju. Kako eh, bodo urejena ta nova vozila? Zdaj bom zaključila, gospod predsedujoči. Potrebujemo revolucijo na tem področju in če bodo to prinesla ta vozila, je to dobro. Ampak mislim, da ne smemo pozabiti, da tehnologija ne bo delovala, če, eh, je, eh, ne bo, oziroma, če ne bo z njo upravljal inteligentni človek. Hvala. Lepo vas prosim, če se držite predvidenega časa. V imenu skupine eh, zelenih je bila torej na vrsti gospa Teri, zdaj pa prehajamo na ostale govornike. Kot prvi gospod Dieter Lebrecht Koch, minuta in pol, izvolite. Ja, spoštovane kolegice in kolegi, zelo me veseli seveda, da smo pravočasno začeli z razpravo o avtonomni vožnji s komisijo. To je druga plat eh, medalje, ki se glasi digitalizacija oziroma industrija 4.0. Nobena druga tematika nima takšnega potencijala za daljnosežne spremembe v našem prometnem sistemu. Gre torej za popolnoma avtonomno vožnjo vozil brez voznika, gre pa tudi za ustrezno prilagoditev pravnega okvira. Avtonomno vozeče vozila so ne le izjemna priložnost za izboljšanje cestne varnosti, namreč več kot 90 odstotkov vseh eh, nesreč odpade na človeško napako, ampak eh, se bo na ta način tudi izboljšala trajnost cestnega prometa z zniženjem porabe goriva, z bolj tekočim prometnim tokom in z odpravo zastojev. Tehnične rešitve že obstajajo na trgu in ne nazadnje to kažejo tudi že preizkusi na nemških avtocestah, ampak preučiti moramo, kako bo šlo naprej z varstvom podatkov. Tu imam v mislih zaščito pred hekerskimi napadi in pa tudi pravice do uporabe pridobljenih informacij. Tu je tudi vprašanje odškodinske odgovornosti, če vendarle pride do uh, nesreče, tudi etična vprašanja eh, je potrebno rešiti, kajti konec koncev se bo vozilo odločalo o tem, ali se bo zaletelo v drevo ali pa v živo bitje. Pomembno je tudi, da na novo predelamo konvencijo o cestnem prometu iz 1968, ter jo prilagodimo 21. stoletju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Koh. gospod Mamikins, ena minuta. Eh, gospod predsedujoči, gospa komisarka, eh, no, mm, eh, trenutna stopna tehnološkega Eh, razvoja omogoča delno avtomatizacijo vozil. To se bo še povečalo s časom in eno glavnih vprašanj pri tem je varnost. Elektronski sistemi morajo biti zelo napredni, eh, morajo vključevati tudi določeno predvidljivost, eh, predvidevanje obnašanja. In ti sistemi so zelo drugačni od trenutnih. Potem varnost kako bo upravljano s tem. Podpiram idejo, da Evropska komisija skupaj z nacionalnimi vladami eh, začne eh, pripravljati ustrezno strategijo za to področje prometa. Vendar pa nikoli ne smemo eh, pozabiti tudi na virtualno inteligenco, na robote, ki bodo lahko že čez nekaj desetletij začeli imeti pravice, bodo dobili pravice. Eh, in eh, ne vem, ali bomo pustili, da roboti odločajo o naših vlastnih življenjih. Hvala. Zdaj pa gospa Bilbao Barandika. Hvala, predsedujoči, gospa komisarka. Mm, tehnologija na področju avtonomne vožnje zelo napreduje in predstavlja tudi legalne in drugačne izzive. Eh, Pri tem pa ne gre samo za norme, gre pa tudi za strategijo za javne naložbe. Te so ključnega pomena za to, da se zagotovi eh, povezanost med vozili in eh, pa za povezanost eh, vozil z infrastrukturo. Tukaj imamo program Galileo, Eh, ampak ta ne dobi dovolj denarja eh, in zamude so se že pojavile, prav tako pri širokopasovnem internetu. Kaj boste naredili na področju naložb, zato da boste zagotovili, da bodo ta vozila lahko izkoristila svojo kapaciteto povsod, da bodo eh, na voljo v celotni Evropski uniji? Veliko je ne upoštevanja zavez po različnih državah Evropske unije, kar se tiče naložb. Zanima me, ali bo to vprašanje tudi vas prisililo, da se pregledajo eh, vse evropska prometna omrežja. Eh, potem pa še vozila za avtonomno vožnjo. Eh, gotovo se bo spremenil poklic voznika, gotovo bo to vplivalo na uporabnike vozil in potnike. In treba bo pregledati tudi, kako bo z izvajanjem tega poklica v prihodne. Ali lahko že podate kakšno napoved v zvezi s tem, kajti v svojem prvem govoru tega niste storili. Hvala. Gospod Andor Deli dobi besedo za minuto in pol. Hvala lepa. Mi že imamo vso tehnologijo, ki jo potrebujemo za to, da vozila avtonomno vozijo brez aktivnega poseganja voznika. Ampak eh, tu je tudi cele vrsta ne le pozitivnih plati, ampak tudi cele vrsta negativnih eh, izzivov. Kaj storiti v primeru nesreče, izgube delovnih mest, vprašanje zasebnosti. To je tudi vprašanje cestne varnosti, ki mora biti naša prioriteta, še posebej, kar zadeva varnost tistih eh, najbolj izpostavljenih, namreč pešcev in kolesarjev. Del rešitve predstavljajo tudi medsebojno povezana vozila, torej komunikacija med vozili. Te informacije bi lahko že uporabili, vozila bi lahko izmenjevala podatke o cesti, tovornjaki bi lahko izmenjevali te podatke, na ta način bi prihranili veliko časa, prav tako bi mm, nas to privedlo bliže doseganja ciljev znižanja emisij. Ključna naloga je torej ustvariti zakonodajni okvir, ki omogoča trajnostno rabo takšne tehnologije in ki tudi tlakuje pot inovacijam v prihodnje. Dejstvo je, da moramo naše cilje in eh, interese uskladiti, kar je kar velik izziv. Ne moremo pa ustavljati tehnološkega razvoja in eh, ravno zato je vse bolj nujno pripraviti ustrezen zakonodajni okvir. In komisija vsekakor lahko računa na podporo Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Hvala. Besedo dobi gospod Jerži Pospišil. Minuta in pol, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naša razprava danes je izredno zanimiva. Gospa komisarka, resnično menim, da je dobro, da je Evropska komisija pripravila nekakšen nabor vprašanj vezanih na avtonomno vožnjo. Vsa ta vprašanja, Eh, tudi javni sektor v državah članicah se bo moral odzvati na to problematiko. Sam osebno vidim tri ključna področja vezana na avtonomno vožnjo, še posebej, ker zdaj nas predstavnike držav članic. Najprej so to pravna vprašanja, to je prvo področje, ki je že bilo omenjeno. Potem vprašanje, kako prilagajati našo cestno infrastrukturo, to je druga tema. In potem še tretja, kibernetska varnost. Tudi to je že bilo omenjeno. Ko govorimo torej o pravnih vprašanjih, vsi potencijalni amandmaji, vse potencijalne spremembe bi bilo potrebno sprejemati na evropski ravni, kajti v skladu z načelom subsidijarnosti bi bilo zelo napačno, če bi vsaka država članica prilagajala in sprejemala svojo zakonodajo za področje avtonomne vožnje. No in potem nekaj, kar je izrednega pomena, je vprašanje očkodninske odgovornosti jasno bo treba vedeti, kdo je tisti, ki nosi odgovornost za takšna avtonomna vozila. Je to proizvajalec vozila, je to uporabnik vozila, vse to bo treba razjasniti. Naslednje področje, infrastruktura. Tudi to je tema, ki jo je potrebno rešiti na evropski ravni, ne na nacionalni ravni, tako da ne bo vsaka država članica prilagajala eh, svoje zakonodaje posebej na tem področju. Vse te teme torej imajo zelo jasno evropsko razsežnost. In sedaj, gospa Anne Sonder, minuta in pol. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Avtonomno vozilo predstavlja uresničitev tehnoloških sanj, ki se že uresničujejo. Že danes imamo na trgu vozila, ki so pol avtonomna, ki znajo sama parkirati, ki obračajo sama in ki zavirajo sama. V prihodnje bo voznik postal samo še potnik v lastnem vozilu. Veliko bomo pridobili na času, na udobju in ti prihranki so potencialno ogromni. Ampak predvsem na področju varnosti pričakujemo največji napredek, kajti velika večina 26 tisočih smrtnih nesreč na naših cestah na leto je posledica človeške napake. Koliko življenj bi lahko rešili na tak način? Pa vendar ostajajo številne ovire, ostajajo številne vprašanja, ki jih je potrebno razrešiti. Ta vprašanja so kolegi že omenili, naj spomnim, očkodninske odgovornost v primeru nesreče, vprašanje prilagajanja cestne in telekomunikacijske infrastrukture, vprašanje koordinacije različnih uporabnikov cest in poleg tega bodo avtonomna vozila nujno po naravi stvari povezana vozila. Kako torej zagotoviti zaščito pred eh, piratskimi eh, napadi? Če bomo uspeli koordinirano odgovoriti na vsa ta vprašanja, potem ima Evropo možnost postati vodilna na svetu pri tej novi industrijski revoluciji. Hvala lepa, gospa poslanka, prehajamo na prosto razpravo. Gospod eh, Busoj. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Stamela avansate de asistență pentru No, napredni sistemi eh, vožnje so že postali resničnost. Kmalo bomo imeli vozila z delno avtonomno vožnjo, eh, potem pa tudi popolnoma avtonomna vozila. Pomoč v zastojih, naprimer, bo omogočena. Kmalo bomo imeli tudi vozila, ki bodo vozila sama in komisija mora zasnovati strategijo, da se prilagodi eh, zakonodaja tej novi resničnosti in to nujno potrebujemo. Eh, treba je opredeliti eh, tudi odgovornost, potem upoštevati kibernetsko varnost in tako naprej. Potem zakonodaja glede homologizacije. Eh, ta zakonodaja mora biti pregledana v naslednjih letih in tudi obnovljena. V prihodnih letih bo treba izboljšati tudi infrastrukturo za cestno varnost in za promet po cestah. In treba bo upoštevati vse te inovacije na področju cestnega prometa. Klopis. Hvala lepa, gospod Sean Kelly. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta razprava se mi zdi fascinantna in uh, imam par vprašanj. Namreč eh, morda mi bo komisarka lahko odgovorila, da bomo te odgovore dobili naknadno. Najprej, kakšna je verjetnost eh, tega, da bo javnost sprejela avtonomna vozila na cestah, še posebej v prehodnem obdobju, ko bo verjetno zelo malo takšnih vozil na začetku in potem se jih bo pojavljalo vse več s časoma. Uh, kot drugo omenjeno je že bilo vprašanje očkodninske odgovornosti v primeru nesreče. Je to potnik ali lastnik, ki morda ni nujno potnik v danem trenutku, to je zelo pomembno vprašanje. Potem je to še vprašanje stroškov. Imamo kakršno koli informacijo že o tem, koliko naj bi ta vozila stala, manj ali več, kot stanejo zdaj. In seveda ključno vprašanje, ki izhaja iz COP21, ali bo vse skupaj pomenilo več ali manj emisij. To je izrednega pomena. Hvala lepa. Hvala lepa. Še enkrat hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Hvala vsem, ki ste to temo uvrstili na dnevni red. Tehnologija se razvija izredno hitro in eh, avtonomna vožnja je nekaj, na kar moramo biti pripravljeni. Evropska unija je eden ključnih eh, globalnih akterjev, ko gre za inovacije na področju tehnologije. Mislim pa, da moramo imeti v mislih tudi vprašanje cestno-prometnih predpisov. Namreč, Meni doma poročajo o tem, da naj bi na ta način poskušali rešiti tudi vprašanje prometnih domaškov, mislim, da potrebujemo jasnejše predpise. Gospod Jakovčič, hvala lepa. Veliko vprašanj se odpira danes, gospa komisarka. Ko govorimo o avtonomni vožnji, je vprašanje varnosti vsekakor v ospredu, ampak tu se odpira tudi vrsta drugih vprašanj, kot so socialna vprašanja, etična vprašanja, ekološka vprašanja tehnološka vprašanja, potem eh, varnost v smislu zaščite varovanja podatkov. Eden večjih problemov bo seveda tudi infrastruktura. Kdo bo financiral vso potrebno infrastrukturo za vozila, ki bodo avtonomna? To, kar želim tu izpostaviti, je naslednje. Pred nami je priložnost, da Evropska komisija na evropski ravni prevzame to priložnost inovativne avtomobilske industrije kot eh, zagon inovacij tudi na številnih drugih področjih. Pomembno je, da tu zadevo peljemo na ravni Evropske unije. Če bomo vse skupaj peljali zgolj na ravni držav člani, sem ne bo uspelo. Hvala lepa in hvala tudi za to, da so tu vsi ti najbolj aktivni člani Evropskega parlamenta. Deset nas je samo še ostalo, No, ob tej uri, mimo grede. No, tako, zdaj smo zaključili z razpravo in zato besedo predajam naši dragi gosti, Evropski komisarki Marjan Tyson, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa tudi kolegom in kolegicam eh, poslancem ter poslankam za zelo koristne prispevke. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovane poslanke in poslanci, pravkaj imamo z novo tehnologijo, ki je še v fazi razvoja. Mislim, da je prav, da se lotevamo tega dosjeja. Tu je seveda cela vrsta vprašanj, kot so znanstvene raziskave, varnost, posledice za trg dela, zaščite podatkov, zaščite zasebnosti, financiranje, kdo bo kriv stroške novo razvite cestne infrastrukture, telekomunikacije, bodo to zasebne investicije, javne investicije, javna zasebna partnerstva, eh, cestno-prometni predpisi, zagotavljanje eh, zaščiti, zaščite za najbolj ranljive uporabnike eh, cest, vprašanje tehničnih pregledov in drugih inšpekcij vpliv vsega skupaj na podnebne spremembe. Vse to so le nekatera vprašanja in še veliko novih se bo porajalo. In vsekakor si lahko predstavljamo, da današnja razprava ni. Nič drugega kot šele začetek zelo dolge poti, na katero se odpravljamo vsi skupaj, da bomo razumeli vse posledice in da bomo tudi poskušali eh, sprejemati kar se da pozitivne eh, predpise. To bo seveda imelo posledice tudi za transportni sektor, za družbo kot eh, celoto in eh, tudi za našo konkurenčnost. Ta pot eh, se je torej že začela in sicer v smislu, da Evropska komisija ne pušča, da se stvari odvijajo kar tako same po sebi. Že leta 2014 smo vzpostavili tako imenovano kooperativno platformo, ki poblizu spremlja vse, kar se odvija na tem področju. mislim, da smo na nek način že zakoličili eh, prvi korak eh, na tem področju z prvim poročilom in komisija želi pripraviti nek krovni načrt za spremljanje razvoja in eh, aktivna je tudi že skupina na visoki ravni za področje avtomobilske industrije. ki prav tako pripravlja strateški načrt do leta 2040. In v tem kontekstu poteka široko javno posvetovanje v zvezi z avtonomno vožnjo in eh, iz vseh teh razlogov in tudi zato, ker komisija pripravlja kot rečeno krovni načrt, lahko povem, da zelene knjige ne bo še letos, eh, vsega, kar bomo predstavili dokument, ki ga bomo posredovali tudi parlamentu in pripričana sem, da se bomo še pogosto srečevali, morda nas deset, morda še kdo več in eh, razpravljali o tem eh, pomembnem vprašanju, da bomo vse skupaj spremljali, kar se da eh, poblizu. Veliko dela nas še čaka, veliko novosti še bo in vsekakor nam vse skupaj lahko gledamo kot na pozitiven izziv. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka, za vašo prisotnost danes popovdne. Hvala vsem za vašo prisotnost eh, tudi kolegice in kolegi. Hvala tudi za vaš eh, pomemben vsebinski prispevek k tej razpravi. Ni nas bilo veliko, ampak kakovost je tista, ki je pomembna in to povdarjam. S tem zaključujem razpravo. In obvečam vas.